otwieram posiedzenie przerwane otwieram zasiedanie zapisnik zasedanja z dne trinajstega septembra dvajset je na voljo v gradivu ali je kakšna pripomba na zapisnik ni pripomb na zapisnik s tem je zapisnik tudi potrjen tri obvestila predsednika prosim za pozornost V ponedeljek je na Mačarskem prišlo do največje katastrofe v zgodovini te države. E, Istok iz e, zbiralnika, v katerem je bilo ogromno količin strupenega rdečega blata, je povzročilo smrt štirih ljudi, več e, izginulih in ranjenih in na tem mestu bi rad izrazil našo solidarnost z družinami umrlih in poškodovanih. Kolegice in kolegi, jutri je pomembna obletnica, četrta obletnica uboja Ane Politkovske. Kot vemo, je posvetila svoje življenje odkrivanju resnice na Severnem Kaukazu. Vemo, kako pomembno je neodvisno novinarstvo v vsaki družbi, v vsaki državi. In eh, doživeli smo odločnost gospe Politkovske, ko gre za svobodo njenega dela in jo tudi in njenemu imenu posvetili tudi eno dvoran v parlamentu. In ko se spominjamo njenega imena, ne smemo pozabiti Natalije Estomirove, Anastazije Barburove, pravnikov, zagovornikov človekovih pravic Stanislav Merkel, Sergej Magnitski in številni drugi v njihovih vrstah. Odgovorni za njihove smrti so še vedno nas prostosti in zato pozivamo ruske oblasti, da se v polni meri angažirajo za to, da se odpravi nekaznovanost v regiji Severnega Kaukaza. Desetega oktobra je mednarodni dan odprave smrtne kazni. In zato ponovno pozivam v imenu Evropskega parlamenta, da vse države v svetu spremejo memorandum o odpravi smrtne kazni. Smrt nikoli ne more biti akt pravičnosti in zato z zadovoljstvom sprejemamo spremembe na tem področju v državah, kot so Rusija, Burundi, Togo. Vendar žal na japonskem in v ZDA smrtne kazni še vedno izvršujejo. Verjamemo, da bo javna razprava v teh demokratičnih državah vendarle privedla do spremembe razmer. Najbolj pa nas skrbi število izvršenih smrtnih kazni v državah, kot so Kitajska in Iran. In zato pozivamo vlade teh držav, naj odpravijo to vrstno prakso. E, proszę Państwa. O... Dame in gospodje, od skupine Evropske stranke sem dobil predloge v zvezi z imenovanjem v, Evropske, e, v, v odbore Evropskega parlamenta in v delegacije. Seznam imenovanje v zapisniku današnjega zasedanja. Če do sprejetja zapisnika ne bo pripomb, bodo ta imenovanja tudi potrjena. Dame in gospodje, prehajamo na sprejetje dnevnega reda. Dva dni zasedanje pred nami, danes, sreda in jutri četrtek. V dogovoru s političnimi skupinami želim obvestiti visoki zbor o predlogu naslednjih sprememb. Večina političnih skupin, velika večina v nekaterih primerjih, podpira te spremembe. Poglejmo si, kakšne so te spremembe. Sreda. Najprej nova točka na dnevnem redu izjavi komisije in sveta o socialnih določbah Lizbonske pogodbe. Ta točka bo na vrsti po skupni razpravi o biotski raznovrstnosti. Naslednji predlog. Potem vas bom kasneje vprašal, ali se strinjate s temi predlogi. Torej, naslednja točka. Umik z dnevnega reda ustnega vprašanja o izgubljenih kontejnerjih na, na morju in o očkodnini. Potem četrtek. Predlog, da se začne z glasovanje ob 11. uri in 30 minut. In drugi predlog, umik z dnevnega reda glasovanja o poročilu gospoda Manke o osnutku spremembe proračuna številka 2 2010 del 2. Razlog za to je, da svet še ni sprejel stališča s tem v zvezi, tako da razprava tudi v našem zboru ne more potekati. Kar zadeva predlaganje spremembe, imate verjetno pripombe, zato vas zdaj prosim za besedo. Gospa Wortman, koli izvolite. Hvala lepa, predsednik. Evropska ljudska stranka vedno pozdravlja temeljito razpravo o socialnih v naših, tekom naših plenarnih zasedanj. Na konferenci predsednikov je bilo odločeno, da se predlog skupine socialdemokratov, da se opravi razprava o storitvah v splošnem interesu v Lizbonski pogodbi, o javnih storitvah v Lizbonski pogodbi, torej, da se opravi ta razprava in večina v konferenci predsednikov je odločila, da se o tem najprej opravi razprava v odboru za poslovanje. To podpiramo, ker gre za zelo zapleteno temo. Zdaj, kot razumem, se je spremenil naslov, tudi liberalci so spremenili svoje stališče, ampak vsebina še vedno ostaja strokovno zelo zapletena in še vedno si želimo, da se o tem najprej pogovorimo v odboru pristojnem za zaposlovanje, kajte gre za zelo pomembno, zelo zapleteno razpravo. Ne želimo pa nasprotovati umestitvi tega na dnevni red in to je tudi razlog, zakaj bomo, eh, se bomo vzdržali glasovanja. Hvala lepa kolegici za to pojasnilo. To torej pomeni, da točko dajemo na dnevni red, Evropska ljudska stranka pa se vzdrži glasovanja. Kajti ostale politične skupine, vsaj večina njih, želi, da se to umesti na dnevni red. Še kakšna pripomba? Ne vidim pripomb. S tem je torej dnevni red tudi sprejet. Dame in gospodje, danes smo bili zelo učinkoviti. Ob 15.30 začnemo slavnostno sejo, in sicer z nagovorom predsednika Demokratične republike Vzhodni Timor. Čez 20 minut vas torej ponovno vabim v plenarno dvorano. Natančno čez 20 minut, torej točno ob 15.30.